kakšne standarde kot predsednik. Um, zapisnik zasedanja 24. in 25. februarja je na voljo ali ima kdo kakšno pripombo na ta zapisnik, če ne,